Spoštovane poslanke in poslanci, to govorimo v imenu kolegice Georgijeve, komisarke za humanitarno pomoč, mednarodno sodelovanje in odziv v kriznih razmerah. Zakaj na mesto nje? To je jasno in očitno. Komisarka je včeraj prispela v Čile 10. marca, da bi obiskala najbolj prizadeta področja in da bi si ogledala delo strokovnjakov iz EU na terenu samem. Prispela je v Santiago in potem se je odpravila na področje, ki je bilo najbolj prizadeto zaradi potresa in cunamija, tudi na obalno področje okrog Konstitucijona in Koncepcion. Med obiskom se je srečala s predstavniki partnerjev, ki delujejo na terenu in je obiskala tudi centr za nadzor. Prav tako je imela dvostranske odnose s čirskimi oblastmi v tej regiji. Komisarka Georgijeva bo tudi predstavljala gospoda Baroza pri inauguraciji predsednika Pinejre danes popovdne. Potres in tsunami, ki sta prizadela Čile v soboto 27. februarja, je strašna tragedija. Nedavni podatki kažejo, da je vsaj 528 ljudi bilo ubitih, verjetno pa bo ta številka še narasla. Prizadetih pa je več kot 2 milijona ljudi. Zelo je bila prizadeta infrastruktura in pol milijona domov bivališče bilo tudi uničenih. Komisarka Ashton je še isti dan poklicala gospod Fernandez, da ji je izrazila našo podporo in pripravljenost na pomoč. Takoj, ko smo izvedeli za potres, smo mobilizirali sistem EK za odziv na nujne razmere. Takoj smo izdali tudi sporočilo o nesreči za prizadete države. Ta prvi vikend smo bili zelo dejavni, skušali smo pridobiti vse podatke o obsegu potresa in skušali smo tudi ugotoviti, kaj vse potrebujemo za to, da bi hitro pomagali Čilu. Komisarka Georgijeva je, se je tudi odpravila tja, da bi vodila operacije. Veliko držav članic je že ponudilo pomoč in obvestilo, kaj lahko nudijo. To vključuje osebe in opremo, ki so ga poslale Združeno kraljestvo, Nemčija, Španija, že do sedaj, prav tako še nekatere druge države, tudi poslali smo terenske kuhinje, šotore, generatore in sicer to so poslale Bolgarija, Slovaška, Švedska in Avstrija. Čilske oblasti so sprejele ponudbo, pomoč, ki jo nudijo države Evropske unije. Sistem za humanitarno pomoč in odziv na krizne razmere je bil sprožen v Bruslu in tudi v centru, ki pokriva Latinsko Ameriko. Skušali smo zagotoviti takošno pomoč. Stopili smo v stik z vsemi uradi in tudi mobilizirali smo strokovnjake EU, da so se odpravili na krizna področja, tako kot je bilo mogoče zelo hitro. V nedeljo zjutraj smo že sprejeli prvo odločitev o pomoči. Sedaj smo zaključili naše dogovore s štirimi partnerji Telekom Son Frontier za nujno pomoč pri komunikacijah, potem tudi Španskim rdečim križem in eh, z mednarodnimi organizacijami za pomoč, pa tudi z Nemškim rdečim križem, da bi ponudili nujno potrebno infrastrukturo. Prav tako smo že v ponedeljek zjutraj poslali dva strokovnjaka, da bi ocenila potrebe in da bi se sestala s partnerji in spregovorila o ukrepih, ki so potrebni za izvajanje operacij. Mehanizem civilne zaščite Evropske unije in ekipa iz tega mehanizma je tudi že učila nekaj je v Santiago, nekaj v Konstitucion in eh, usklajujejo pomoč držav članic Evropske unije. Strokovnjaki EKA in strokovnjaki civilne zaščite skušajo podati ocene, zagotoviti ocene skupaj z nekaterimi agencijami Združenih narodov na najbolj prizadetih področjih. Hvala lepa. Thank you, Commissioner. Now I will give... Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospa Stifler, EPP, prosim. Oui, euh, le président, euh, le... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Kot je že bilo rečeno, je bil potres v Čilu tako močan in potem je prišlo še do grozovitega cunamija. Vendar pa na podlagi zgodnega odziva Evropske unije, Evropske komisije in držav članic smo že vzpostavili določene centre. Učilo takoj smo sprožili mehanizme pomoči. 3 milijone evrov smo zagotovili za prve potrebe in zagotovili smo tudi strokovnjake EKA, ki so se takoj odpravili v prizadeta območja. Čestitam komisarki Georgijevi za reakcijo, ki jo je pokazala, ko je včeraj tja tudi odpotovala. Te katastrofe so seveda zelo hude in potrebno si je prizadevati in storiti vse, kar je možno, da bi zmanjšali tveganje za razvoj negativnih dogodkov po nesreči. Tako lahko potem tudi laže ukrepamo. Hvala lepa. Gospa Munjes, SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rada v imenu parlamentarnega odbora za sodelovanje s Čilom izrazila sožalje za strašne posledice potresa in še popotresnih sunkov, ki smo jih lahko še zaznali po potresu. Dva milijona ljudi je bilo prizadetih zaradi potresa. Še prav posebno so prizadete tri od štirih čirskih regij. Rada bi izrazila priznanje vsem strokovnjakom, ki so sodelovali pri oblikovanju pomoči Evropske unije. Bili so v izredno težkih razmerah, ali pa so takoj ukrepali v sodelovanju s čilsko vlado, zato da bi se izognili negativnim posledicam potresa. Zelo veliko domov je bilo uničenih. Veliko je pomoči, ki jo Čile potrebuje, vendar pa lahko tudi rečemo, da ima Čile odlične odnose s sosednjimi državami. Tudi tem se moramo zahvaliti. Podprla pa bi tudi predsednika Pinero, ki bo prevzel svoj položaj danes in upam, da se bo tudi dejavno vključil v pomoč. Čile ima zelo dobro razvite odnose z Evropo, potrebno pa bo zelo veliko sredstev za ponovno obnovo. In Evropska unija bo skušala zagotoviti vse instrumente, ki so na voljo, da bi Čilu pomagali. Čile potrebuje mednarodno pomoč, tudi mednarodne ustanove so že podpisale pogodbe. Šilem o pomoči. Predsedoči prosi, da bi govornica govorila nekoliko bolj počasi. Žal pa to ne pomaga. Predvideno je torej, da bi komisija usklajevala delo glede pomoči in bo tudi obiskala to področje v naslednjih dneh. Upamo tudi, da bo komisija sprejela še nadaljne ukrepe za pomoč prebivalcem Čila. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Bilbao, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Solidarnost z državo po nesreči kot je Čile je zelo pomembna. Tudi komisija je danes že veliko povedala o tem. Čile je bila država, ki je ponudila azil veliko evropejcem. Veliko je tudi potomcev Pasko, ki so se v zadnjih desetletjih naselili v Čilu. Sedaj pa seveda morajo našim besedam slediti dejanja in zelo sem zadovoljna zaradi ukrepov Evropske unije, ki je takoj namenila 3 milijone evrov za operacije v Čilu. Prav tako čestitam visoki predstavnici Lady Ashton in celotni komisiji, ki so zelo dejavno takoj posegli v dogajanje in so skušali si ogledati tudi na terenu samem, kaj je potrebno. Zadovoljna sem tudi z delovanjem sistema civilne pomoči, civilne zaščite, mislim, da smo imeli tudi dobro sodelovanje med različnimi agencijami. Evropska unija je lahko tako utrdila svojo vlogo ključnega dejavnika na mednarodni ravni. Sodelovali smo neposredno z najbolj prizadetimi in smo odigrali tudi ključno vlogo pri usklajevanju pomoči za celotno državo in za regije. Rada bi izpostavila še nekaj predsednica Bašele je pokazala izredno sposobnost vodenja. Čestitam pa tudi predsedniku Pinero, ki je prav tako upravil zelo dobro delo. Ob strani sta postila politična vprašanja in se neposredno soočila s krizo. V imenu svoje skupine bi rada izla, izrazila solidarnost z državo, rada bi izražila soza, sožalje sorodnikom žrtev veliko je tudi izginulih pogrešanih, veliko ljudi je izgubilo svoje domove. Nedavno smo obiskali ta del države in videli smo, kakšne težave imajo, kateri projekti so bili načrtovani. Čile so vzor za Južno Ameriko in skušamo zagotoviti, da se to zaradi potresa ne bo spremenilo. Hvala lepa, gospod Romera in Rueda. Eh, hvala lepa. Eh, pridružujem se predhodnim govornikom, kajti sedaj je pomembna evropska solidarnost z eh, čilskim ljudstvom, z tamkajšnjimi inštitucijami pomembno je, da to solidarnost pokažemo. In na drugem mestu mislim, da je potrebno spomniti na to, da naravne katastrofe ne razlikujejo med bogatimi in revnimi. Najbolj posledice vedno občutijo ljudje in zato mislim, da je pomembno, ne le, da smo pozorni na ukrepe za obnovo, ampak da upoštevamo tudi določene strukturne elemente. In tu imam vprašanje za gospoda komisarja, če dovolite, kajti to je dejansko specifična zadeva, ki me zanima. V okviru sporazuma med eh, Čilom eh, Eh, teh 41 milijonov do leta 2013. Koliko od tega se bo dejansko porabilo za okrepitev infrastrukture? Zlasti mislim tu na ceste, promet in podobno. Eh, koliko eh, bo sredstev uporabljenih za obnovo hišo, da bo zagotovljeno,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 Potres je prizadel mnoge ljudi in mnogi ljudje so izgubili svoje domove po potresu v Čilu. Želimo izražiti svojo solidarnost tej državi in Želimo povdariti, da ljudje še vedno nimajo dostopa do čiste vode oziroma temeljnih potrebščin. Prav tako pa se pojavljajo ljudje, ki eh, ropajo hiše, trgovine v tej državi. Skratka, storiti moramo vse, kar lahko, eh, da ponudimo roko pomoči ljudem v Čilu. In moramo zagotoviti, eh, da se bo ljudi, ki plenijo, tudi kaznovalo potrebuje, Čile potrebuje pomoč solidarnostnega sklada. Ne smemo pa pozabiti, da so predeli te države tako oddaljeni, da jih pomoč sploh še ni bila dosegla. E, potrebujemo več kot samo finančno pomoč iz Evropske unije. Izboljšati moramo mehanizme nudenja pomoči za vse tiste države, eh, ki jih prizadenejo naravne katastrofe. Eh, čudovita stvar je, da lahko pokažemo našo solidarnost, eh, vendar pa besede same niso dovolj. V bodoče moramo te države podpirati. Sedaj pa gospod Provera, prosim. Lepša hvala, gospod predsedujoči. In želim vam, da bi čim prej okrevali. Rad bi izrazil svojo solidarnost z vsemi tistimi, ki so bili prizadeti zaradi te naravne nesreče. Nažalost eh, se vedno pogosteje pojavljajo potresi, ki imajo hude posledice. Vplivajo na infrastrukturo, porušijo se številne stavbe, poleg tega pa je tudi veliko človeških žrtev. Poskrbeti moramo za dobro civilno zaščito in Evropska unija se je na situacijo v Čilu odzvala pravočasno. Potrebno je sodelovati z lokalnimi oblastmi, tako da bi poskrbeli za boljšo koordinacijo pomoči. V časopisih se je pojavila novica, da naj bi bila sredstva Združenih narodov, ehm, da naj bi ta sredstva ukradli nekateri predstavniki eh, lokalnih agencij. Poskrbeti moramo za bolj učinkovito razdelitev pomoči tistim, ki jo dejansko potrebujejo. Poskrbeti moramo za pravo solidarnost in pa za strok nadzor, tako da bomo preprečili plenjenje, še prav posebej takrat, ko pride do nesreč v oddaljenih državah. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Now, Dodds, uh, hvala lepa gospa Doc. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ljudje bodo veseli, ko bodo slišali, da smo se pozitivno odzvali na situacijo v Čilu. Danes bi rada spregovorila o bolj splošni temi, ki se nanaša na strategijo humanitarne pomoči. Evropska komisija je zelo ponosna, ko pravi, da je ena izmed največjih donatork humanitarne pomoči gre za to, da pomagamo žrtvam, da najdemo zatočišče za žrtve naravnih nesreč in tako naprej. Vendar pa tukaj ne gre za sredstva Evropske komisije, gre za sredstva Nemčije, Velike Britanije, Italije, Francije, za sredstva 27 držav članic. In nahajamo se v trenutku gospodarske krize. Zaradi tega mislim, da se moramo zahvaliti vsakemu narodu posebej za finančno pomoč. Mislim, da bi dokument Evropske komisije to moral jasno izpostaviti. Zahvaliti bi se morali tistim, ki so dejansko pripravljeni sprejeti to veliko žrtev. Gre namreč za navadne ljudi iz čisto navadnih skupnosti. Države potrebujejo pomoč, vendar pa potrebujejo tudi našo podporo pri vzpostavljanju in pa ohranitvi demokratičnih struktur. Potrebujejo našo pomoč, pri izgradnji civilne družbe. Poleg tega pa potrebujejo tudi našo pomoč in pa našo poštenost pri izpostavljanju napak različnih političnih režimov. Zaradi teh napak nekateri ljudje še zmire živijo v revščini. Najlepša hvala, gospod Papa Nikolao. Gospod predsednik, gospod komisar. Eh, ta nedavna katastrofa, ta velik potres v Čilu, ki je sledil katastrofi v Haitiju, je vzel veliko človeških življenj in zlasti v regiji koncepcion močno prizadev z infrastrukturo. Seveda smo solidarni z žrtvami in njihovimi družinami. Pokazati moramo solidarnost, kajti Čile je država, s katero imamo tesne odnose. To je država, ki ima eno najmočnejših gospodarstv v regiji, ki je tudi gospodarski motor te regije. Evropska unija in Čile sta sklenila sporazum eh, o asociaciji, ki je začel veljati leta 2005. Tu je predvideno politično in ekonomsko sodelovanje, eh, pa tudi eh, drugi ukrepi. Komisija je za Čile razvila strateški razvojni načrt za obdobje 2007-2013, ki predvideva možnosti, da lahko lahko države Latinske Amerike izkoriščajo sklade skupnosti. Ta neposredna podpora in vse, kar je bilo danes že povedanega strani komisije, je seveda nekaj, kar uliva pogum. Vendar pa je treba podariti naslednje. Zato, da bi se lahko hitro odzvali pri posledicah tovrstnih katastrof, zato, da bi znova vzpostavili, obnovili strukture in infrastrukturo, moramo eh, čim prej je dati na voljo ustrezna sredstva. Hvala. Najlepša hvala, gospod Guerrero. Hvala lepa želim izraziti solidarnost z eh, Čilem. To solidarnost smo izrazili eh, tudi vizavi Haitiju, pa tudi Turčiji in Peruju, eh, ki sta prav tako doživela naravni katastrofi. Solidarnost je zelo značilna za evropsko identiteto in v prihodnje moramo to solidarnost še bolj okrepiti. Čile eh, je država, ki se je zelo hitro odzvala v primeru eh, naravne eh, nesreče. In te sposobnosti ne najdemo v mnogih državah po svetu. Treba je opozoriti tudi na evropsko strategijo humanitarne pomoči. Naša reakcija bi bila lahko še bolj učinkovita, lahko bi bila še hitrejša. Vedno moramo Eh, iti v pravi smeri, če želimo to doseči. Eh, potrebna je boljša koordinacija med državami, članicami eh, z, oziroma na institucije unije in organizacije, ki pomagajo. Skratka, boljša koordina, koordinacija pa tudi med unijo in drugimi mednarodnimi organizacijami za humanitarno pomoč, naprimer Združenimi narodi. In tretjič, boljša koordinacija med akteri Eh, civilne zaščite in eh, humanitarne pomoči. Eh, to so vse plati, ki so pomembne in koordinacija med temi službami je izjemno pomembna, ki zagotavlja ustrezno nudenje pomoči. Reakcija na krizo je Eh, bistvena akcija naše zonanje politike in sicer z ozirom na eh, finančno in humanitarno pomoč. Zato bi eh, morali morda vzpostaviti tudi prostovoljce, ki bi jih koordiniral komisar Pibal v primeru takih katastrof. Higgins. Hvala lepa, gospod Higgins. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Strinjam se z vsem, kar je povedal gospod Gerero Salom. Najprej sem bil presenečen, ko sem slišal, da naj bi Evropska unija namenila 3 milijone evrov, kar je nesorazmerno glede na naravno nesrečo, ki je prizadela Čile. Zadnjič, ko smo bili v tej dvorani, smo eh, razpravljali o Haitiju, danes razpravljamo o potresu pred dvema tednoma v Čilu. Potem pa je prišlo do popotresnih eh, sunkov eh, in sicer 6,6 po Richterjevi lestvici. Tukaj gre vsekakor za močne sunke. Pol milijona stavb je bilo uničenih in potrebno jih bo ponovno zgraditi. 540 ljudi približno je umrlo in še zmeraj iščejo žrtve v ruševinah. Torej, mislim, da bi morali povišati našo pomoč, kajti potrebe bodo velike, znašale bodo okoli 22 milijard. Poleg tega pa moramo zagotoviti takojšno humanitarno pomoč. In kar zadeva situacijo v Čilu, mislim, da se nismo pravočasno odzvali. Poskrbeti moramo tudi za praktično pomoč, sredstva, ponovno spostavitev infrastrukture, obnovitev stavb in pa ponovno spostavitev gospodarstva. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod Higgins. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsednika, gospod Jaz Demera, želi besedo. Ja, gospod predsedojoči. Včeraj sem govoril s senatorjem Pesavom, eh, ki je bil v preteklosti predsednik senata v Čilu. Želim izraziti svoje upanje, da bo novi predsednik Pinjera učinkovito izvajal obnovo države. In eh, želim jim vse dobro za krizni menedžment. Prav tako izražam svojo solidarnost, eh, svoje sočutje z čilenskim prebivalstvom zaradi grozovitega potresa in cunamija, ki mu je sledil v Valparizu, v Demuku in v drugih delih Čila. Upam, da bo Čile zmogel, tako kot v preteklosti, obvladati to dramatično situacijo. Še enkrat eh, izražam svoje globoko sožalje. Najlepša hvala, gospod Mlcer. Hvala, gospod Mlcer. Hvala, predsedojoči. E, pri e, posledicah potresa jakosti 8,8 moramo dati prav e, župani Koncepciona. Štiri ure so cela večno za nekoga, ki je pod ruševinami reševalne službe eh, so očitno dobro pripravljene na take dogodke, vendar pa zaradi dveh eh, milijonov prizadetih pomoč ne more povsod speti pravočasno. Eh, skupine, ki so prve prispele, so bile preobremenjene zaradi kaosa ljudi, ni bilo samo eh, strah zaradi popotresnih sunkov, ampak tudi zaradi plenilcev, ki so se pojavljali na cestah. Čile eh, sicer dobro premaguje posledice, eh, vendar pa z veseljem sprejema tudi pomoč iz tujine. Mi se bomo iz tega sami morali kar nekaj naučiti. Eh, namreč lak civilizacije se v takšnih primerih hitro odlušči in ure, ki pretečejo, so vse predolge. Zato moramo tudi v okviru EU učinkoviteje oblikovati načrte pomoči. Hvala, Hvala gospod Melcer. Sedaj pa bi prosil komisarja Potočnika, da odgovori na vprašanja. Hvala lepa, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Najlepša hvala za to razpravo. Vsi smo bili pretreseni zaradi naravne in človeške katastrofe, do katere je prišlo v Čilu. Zaradi odzivnega sistema Evropske komisije in zaradi civilne zaščite smo se lahko odzvali na situacijo takoj po potresu. Omenil sem že, da je bila pomembna pomoč tudi posameznih držav članic. Poleg humanitarne pomoči je vredno omeniti, da je v torek v Luksemburgu Evropska investicijska banka podpisala okvirni sporazum z Čilom, ki bo banki omogočil, da bo delovala tudi v Čilu. To kaže na razvoj odnosov med Evropsko unijo in Čilom in na našo zavezanost, da poglobimo in razširimo naše partnerstvo. Do tega podpisa je prišlo tudi v pravem trenutku, kajti Evropska investicijska banka lahko pomaga pri zadevanjem Evropske unije pri zagotavljanju pomoči za obnovo Čila kar zadeva strategijo za Čile in 41 milijonov evrov pomoči. 41 milijonov smo namenili za prvo pomoč, namenili pa bomo še dodatno pomoč in sicer 50 odstotkov za socialno kohezijo in 50 odstotkov za inovacije in pa za konkurenco. Seveda pa bomo imeli tudi pregled Obe postavki pa se lahko uporabljata tudi za obnovo. Oblasti Čila niso posebej zaprosile za pomoč Evropske unije pri obnovi. Kot sem dejal, bo predsednik Pinjera prevzel svojo funkcijo danes in najprej bo najbrž ocenil škodo in pripravil načrt za prizadevanja, ki bodo potrebna. Evropska komisija je pripravljena obravnavati vsako prošnjo, ki bi jo vložil Čile. Evropska investicijska banka, kot sem dejal, bo sedaj predstavljala dodaten instrument, ki nam bo na voljo. Naj spomnim tudi na to, kar ste nekateri že sami omenili, namreč, da Čile predstavlja dober primer razvite države. Gre za državo, ki se razlikuje od drugih južnoameriških držav. V nasprotju z drugimi naravnimi nesrečami, ki so prizadele Čile v preteklosti, ima sedaj Čile na voljo tudi lasna sredstva za odziv na to naravno katastrofo. Evropsko unijo predstavljajo ljudje, regije in države. In pomagati želimo Čilu v tej naravni nesreči. Mislim, da je to tudi prav v civiliziranem svetu. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala. Gospod komisar, razprava je zaključena, dragi kolegi, in sejo bomo prekinili do 12. ure, ko bodo na vrsti glasovanja.